sveta in komisije glede pomoči um, beguncem in migracijam, ki se soočajo z hudimi vremenski pogoji v um, Evropi. Sedaj pa gospod Borg v imenu sveta. Lepo prosim. Grazie. Najlepše hvala, spoštovane poslanke in poslanci. Vaša zaskrbljenost glede situacije in usode na tisoče migrantov in beguncev v hudih vremenskih razmerah v evropskih taboriščih je razumljiva. Na osnovi informacij grških oblasti več kot 15 tisoč migrantov je trenutno nameščenih na grških otokih. Eh, hotspoti so eh, polni in eh, življenski pogoji so res grozni glede na vremenske razmere, glede na zimo. UNOCHR pravi, da je 7000 eh, migrantov trenutno v Srbiji, kjer so eh, v eh, množično razporejeni po centru e, Beograda. Ne moremo spremeniti vremenskih sprememb, ampak lahko naverimo temu več sredstev, tako da lahko takoj odpravimo negativne posledice teh hudih razmer. Komisar vam bo razložil, kakšne so množnosti izrabe eh, sklada za nujne zadeve eh, in tudi drugih eh, oblik eh, pomoči, ki so že zagotovljene za najbolj prizadete eh, skupine. In sedaj bom nadaljeval v malteškem jeziku. Grške oblasti so poslale um, proti Lesbosu eh, plovila, da pomagajo tistim eh, migrantom, ki so najbolj prizadeti v teh vremenskih razmerah. Naše predsedstvo eh, natančno spremlja situacijo in zavedamo se, in eh, težke situacije, ter eh, stalno smo v povezavi z vsemi evropskimi agencijami za to, da izboljšamo položaj oziroma razmere, v katerih se nahajajo begunci in migranti. Mi eh, smo <clears throat> prevzeli zaveze, da bomo eh, sprejeli eh, begunce eh, primerno zimskim razmeram in to moramo izvesti čim prej. Nebena država ne more nadzirati situacije samostojno, sama zase, ampak svojega dela ne smejo opravljati le tiste države, ki so v prvi fronti, ampak tudi tiste, ki so od zadaj in morajo ponujati podporo situacije se ne smejo ponavljati. Moramo zagotoviti enotnost in povezano fronto v čim krajšem času, pa tudi pripraviti načrte za bolj dolgoročno delovanje. Ena od prednosti za ta semester je tudi. Eh, in sprejeti veliko ukrepov oziroma jih izpeljati, če so bili že sprejeti in eh, naši eh, dnevni redi bodo k malu vključevali te nove predloge, kot smo že danes slišali od Josefa Muskata. Eh, kot veste, seveda predsedujemo Evropskemu svetu in naši državljani pričakujejo naše ukrepe in akcijo naša naloga pa je tudi oblažiti učinke te migranske krize. Ne glede na dosežene napredke, moramo reči, da so ti počasni. O, do 11. januarja je okrog 7 eh, do 8 tisoč eh, ljudi eh, bilo premeščenih v Grčiji. Če bi um, pospešili ta proces, bi pomagali Grči in to bi bistveno vplivalo na kakovost življenja beguncev. Zahteve za premestitev eh, se morajo eh, čim eh, hitreje obdelovati in države se morajo čim prej odzvati preko svojih agencij, a, a <clears throat> Frontexa, EASO in drugi. Vsi ti morajo pomagati pri tem procesu, kar je nujno, zato da bi se izvajanje procesa premestitve z, <clears throat> čim bolj pospešilo. Eh, stabilnost na eh, vzhodu, vzhodnem koridorju in na sredozemlju pa eh, seveda zahteva več sodelovanja med EU in Turčijo. Potrebujemo več predanosti za izboljšanje teh postopkov in ravno tako Eh, moramo eh, zagotoviti sodelovanje z Turčijo, kjer je veliko migrantov, pa tudi sodelovanje z balkanskimi državami. Vse to je ključno, dolgoročno bomo preučili zakonodajne predloge za reforme eh, Evropskega skupnega sistema za izdajanje azilov. In eh, če bomo nadaljevali delo od eh, prejšnjih predsedstv, ko, tako nizozemskega kot zadnjega slovaškega, bodo naše politike močnejše in sodelovanje bo bolj pravično. Eh, dame in gospodje, konec koncev si vsi želimo trajnostne eh, politike azila in priseljevanja in to pa tudi pomeni več nadzora na naših mejah ravno tako eh, želimo rešiti vse nujne primere in vse te nujne situacije, o katerih danes govorimo, zato da rešimo eh, človeška življenja in da vzpostavimo pravičen sistem. Pri tem pa seveda računam na vaše prispevke, komisar pa vam bo o tem povedal eh, bolj natančno. Hvala lepa. Sedaj pa um, gospod komisar Stiranides, prosim. Ja, Spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, dragi minister. Najlepša hvala za to razpravo ob pravem času. Migratska in begunska kriza v Evropi je najhujša od eh, doslej, od Egejskih otokov do Srednje Evrope. V nekaterih eh, delih eh, nismo pričakovali tako slabih vremenskih razmer vendar vsi smo videli v medijih slike taborišč, v katerih so begunci in migranti. In naj bom pri tem jasen, nihče ne sme biti ponosen na to, kaj smo videli. Naša moralna naloga je, da pomagamo ljudem v težavah. Danes, ne naslednji teden, pa tudi ne jutri, in zaradi tega moramo pomagati uh, oblastem, ki se odzivajo uh, in jim pomagati izvesti vse nujne ukrepe, da omogočijo bivanje med, v zimskih razmerah v taboriščih. Kot uh, je moj kolega uh, komisar, uh, ki je sva stalno v kontaktu z grškimi um, oblastmi eh, rekel in lahko potrdim, da na grških otokih, ker je situacija najhujša, iščejo vse možnosti, kako bi pomagali eh, lokalnim oblastem v teh izrednih razmerah. Komisar je bil na Lesbosu danes, zato da bi sam ocenil situacijo na terenu in seveda pogovarjal se je in iskal takojšnje rešitve pozdravljamo uh, hiter odziv grških oblasti v teh težkih razmerah na otoku. Sprva zaradi preseljevanja um, tistih, ki so najbolj ogroženi, potem uh, posebne obravnave prosilcev za azil, uh, ki so jih poslali, vključili v um, redni proces predobivanja azila in seveda uporaba mornariškega oziroma vojaškega plovila za namen pomoči. Glede na to, Lahko še kratkoročno, eh, srednjeročno povem, da z grškimi oblastmi se eh, pogovarjamo o gradnji ustreznih objektov eh, na otoku, pa tudi izbol, o izboljšavah obstoječe infrastrukture. In kot je rekel kolega Divri Samramopoulos, In danes na Lezbosu ta rešitev se lahko obnese le z sodelovanjem in s podporo lokalnih oblasti in seveda lokalnega prebivalstva na otoku, ki je že dosedaj pokazal neverjetno uh, eh, dobrodošlico na stotine tisoč migrantov v zadnjih letih še vedno iščemo dodatna sredstva za gradnjo dodatnih objektov in sprejemnih centrov in sodelujemo z lokalnimi oblastmi. To počnemo tudi eh, v ostalem delu Grčije, kopenskem delu in z drugimi eh, humanitarnimi organizacijami in akterji. E, Evropska unija ima uh, mednarodne organizacije, nevladne organizacije in organizacije Združenih narodov kot partnerje v teh človekoljubnih uh, naporih, uh, ki, se, ki so. Uh, Raz, kjer se razdeluje obleka, spalne vreče in vse drugo za mrzle razmere, to ni dolgoročna rešitev, ampak teh izrednih časih potrebujemo izredne odzive. Spremljamo situacijo na otoku zelo natančno in pozorno in naredili bomo vse, da zagotavljamo pomoč grškim oblastem, kakor dolgo jo bodo potrebovali. Na kopenskem delu Grčije pa je situacija pa precej drugačna. Um, revr, menske razmere so nekje pod kontrolo. Uh, 31 um, objektov je že bilo prilagojeno vremenskim uh, zahtevam, eh, za v bistvu zimskim razmeram. In zahvaljujem se za vašo podporo pri vzpostavitvi um, inštrumenta za nujno pomoč. 200 milijonov evrov je bilo prejšnje leto namenjeno človekoljubni pomoči in 25 odstotkov tega zneska, torej več kot 50 milijonov evrov, uh, je šlo za uh, posebne ukrepe v zimskih razmerah na, eh, v Grčiji na, v kopenskem delu in tudi za izboljšavo obstoječih taborišč, izboljšanje um, sanitarnih oko, uh, infrastrukture in gretja in tako naprej lahko bi še našteval. Razen seveda sredstev, ki so že bila dana na voljo od začetka leta 2015. 352 eh, milijonov evrov je bilo namenjen, je bilo prenešenih iz postavke za notranje zadeve v eh, postavko za človekoljubno pomoč in ta je šla ali neposredno nacionalnim eh, oblastem ali pa agencijam Združenih narodov in mednarodnim organizacijam, ki direktno pomagajo pri upravljanju migracijskih eh, tokov, pa tudi za povečanje zmogljivosti za sprejem. Tako v kopenskem delu kot na otokih v Grčiji se ta eh, denar se števa z 500 eh, milijonov evrov, ki so že dani na voljo za ukrepitev nacionalnih programov eh, v obdobju od 2014 do 2020. In naj vas tukaj opozorim, da skupaj je Evropska unija dala na voljo več kot eno milijardo evrov Grčiji, iz eh, sklada za notranje zadeve in za v okviru um, instrumenta za nujno pomoč. Grčija je tukaj glavna prejemnica evropskih sredstev. Sedaj pa Srbija in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Um, g, komisija uh, dela vse, da pomaga oblastem, da rešujejo begunsko krizo, ne samo zaradi tega, ker sta te dve državi locirani, eh, kjer sta, ampak sta tudi državi kandidatki. Zato zagotavljamo tudi pomembno finančno in tehnično pomoč. Zavedam se velikih težav zaradi eh, težkih vremenskih razmer in velikega sneženja zlasti v Srbiji. V Srbijo bom se odpravil čez vikend, da na terenu vidim, kako je in da se pogovorim z eh, oblastmi, z eh, begunci in eh, izrazim o občutno evropsko solidarnost. Razširiti moramo obstoječe zmogljivosti in obstoječe centre moramo opremiti za zimo. Več kot 43 milijonov evrov smo dali Srbiji od oktobra 2015, tako za človekoljubno pomoč, pa tudi za predpistofno pomoč. Evropska unija je tukaj največji donator. 19 milijonov eh, človekoljubne pomoči eh, bo šlo za izboljšanje sprejemnih kapacitet, za prilagajanje eh, sprejemnih centrov v zimskim razmeram in 24 eh, milijonov evrov iz instrumenta za predpristopno pomoč eh, bo tudi namenilo za sprejem teh migrantov in beguncev v Srbiji. Istočasno pa se bo okrepila eh, zmogljivost Srbije za nadzor nad njenimi mejami. To je več kot 100 18 eh, milijonov evrov evropske pomoči, tako tehnične kot finančne, na tem področju Srbiji od leta 2007. Seveda, več, vedno več je treba narediti, da eh, zagotovimo humane in varne razmere za begunce, tudi z eh, širjenjem sprejemnih zmogljivosti. Še vedno smo na pripravljeni eh, pomagati tudi naprej, zato ta vikend odhajam v Srbijo, eh, da bi se situacija na terenu izboljšala. V nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji, eh, tam je okrog eh, 200 beguncev, Eh, situacija se je bistveno izboljšala iz leta 2015. Komisija je namenila 19 milijonov evrov za eh, specifično pomoč eh, nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji za reševanje begunske krize, vključno za človekoljubno pomočjo. To je skupaj več kot 50 milijonov evrov državi od leta 2007 na za namen eh, reševanja eh, migracijskih eh, in upravljanja migracijskih in begunskih tokov in več sredstev bomo namenili glede na potrebe. Tak je položaj v teh treh državah, v Grčiji, Srbiji in uh, nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Fajrom. Torej, še enkrat naj ponovim ne moremo biti ponosni, nismo ponosni na to zelo težko situacijo, bolečo situacijo. Evropska unija je namenila dovolj sredstev, vendar nekaj šibkosti in pomokljivosti na terenu je onemogočilo, da bi se ta sredstva uporabila na najboljši možen način in da bi se lahko potem lažje soočili z to uh, enkratno situacijo, ki je še ni bilo. Hvala lepa. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Gospod Dijas Demera, eh, dve minuti v meno, Ila, se prosim. Signora, la Hvala, gospa predsedujoča in prisrčne čestitke za to, da ste znova okrepili zaupanje v to hišo. Evropa eh, doživlja eh, hudo zimo, torej eh, zimo, ki je prizadela ogromno ljudi, ki potrebujejo zaščito v Zahodnem Belganu in na Egejskih otokih. Prizadete so zlasti najbolj ranljive skupine, otroci, starejši ljudje. Eh, primankuje zaščite, primankuje hrane, vsega je premalo eh, v spremnih centrih in to zadeva 21 tisoč ljudi. Gospod komisar, gospod predsednik, eh, videli smo tudi goljufije v videli smo, kaj se dogaja v kontejnerjih. Eh, kontejnerji so po zimi hladilniki eh, in eh, po leti peči. Komisar, sami ste rekli, da sredstva niso bila korektno uporabljena. To je točno, ampak to je tudi odgovornost Evropske komisije, da ne skrbi samo za to, da sredstva dospejo tja, ampak da tudi preverjajo, da se korektno uporabljajo. Posrečilo se nam je eh, na morju rešiti eh, več ljudi, ampak te ljudje sedaj umirajo na naših zunanjih mejah. Ne? Eh, prva prioriteta je reševanje človeških življenj. Ne govorimo o filozofiji, razpravljamo o naslovu. To ni samo nujnost, to je dejansko situacija, kjer je potrebno takojšnje ukrepanje, urgence. Eh, in to eh, vidimo eh, tudi že v pogodbi o delovanju Evropske unije. To pomeni, da moramo takoj postati dejavni, takoj ukrepati. Gospod predsednik sveta, Turčija ni predmet te razprave, predmet te razprave je Evropska unija. To je vse z moje strani. Hvala, gospa predsedojoča. Hvala, gospod Diaz de Mera. Gospod Ortosom bi rad postavil modri karton. Za vas ima modri karton, prosim. 30 sekund. Vašo intervencijo in sus palavra. Najlepše hvala za vaš eh, prispevek. Ali veste, kaj se dogaja? Veliko beguncev, ki so ta hip eh, v Grči pod snegom ujeti, bi morali biti v nekaterih državah članica, ki ne želijo obvestiti izpolniti svojih obvez glede eh, premeščanja. Ali se strinjate, da španska vlada ob, izpolnjuje svoje obveznosti? Sprejeli so namreč samo šest odstotkov tega, kar so si eh, obvezali, da bodo sprejeli. Eh, ja, gospod poslanec, moje besede so pravzaprav. Uh, povezane z kompromisi pa tudi sočutjem in to velja za vse vlade Evropske unije. Namreč to, kar jaz govorim, ni povezano z konkretno situacijo. Ja, sicer se strinjam z vami, 8 tisoč ljudi je bilo premeščenih, ampak veliko večje število je bilo obljubljeno. E, govorim o nečem, kar me niste vprašali. Govorim o političnem namenu. Osebno govorim o nujnosti tega vprašanja. Je pa res vidno, da je vprašanje nujno. In to sočutje pa e, ni povezano z pozitivnim ali negativnim delovanjem katerikoli vlade. Hvala lepa, Vane Hocer, v imenu e, socialistov demokratov. Mikrofon, prosim.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 Eh, mnogi so se tega veselili, ampak deset tisoči beguncev eh, v Grčiji na Balkanu eh, so doživeli grozljivo katastrofo. Videli smo grozljive slike, ki so nas zelo pretresle in nas hkrati ujezile in zaradi tega smo danes zahtevali to debato. Vendar pa ne gre za to, da samo govorimo, ukrepati moramo. Pozdravljam. Eh, da je med nami komisar, to je zelo dobro. Eh, dobro je, da smo slišali, da naj bi eh, namenili ustrezna sredstva. In sicer se je zgodilo to, pred čemer smo vedno svarili. Problem pa je globi. Problem je v dejstvu, da Eh, ljudje iz Grčije še vedno eh, niso bili premeščeni, čeprav pripravljenost za to obstaja. Eh, Stanovanske razmere so katastrofalne, prav zgroženi smo. In pristojni komisar nam vedno obljublja, da se bo naslednji teden nekaj spremenilo, vendar se nikoli nič spremeni. Mislim, da moramo ta problem jemati resno. Dejansko moramo oblikovati delovno skupino Task Force, ki bo premaknila in sprožila ta proces gospa predsedujoča situacija v hotspotih v grčiji je nedopustna imamo več tisoč e, nelegalnih migrantov in beguncev e, in e, Turčija pošilja nadalje begunce uh, proti uh, Egejskemu morju. Mnogi so tam optičali, spremni centri so prenapolnjeni. In tam so uh, tisoči beguncev, ki naj bi jih premestili, ampak samo 8 tisoč ljudi je bilo mogoče uh, sprejeti potrebnega je preveč časa za izvajanje azilnih postopkov. E, stotine strokovnjakov bi lahko poslali v Grčijo, da bi Grči pomagali, vendar se to ni zgodilo. Vlada je dopustila, da so tisoči beguncev obtičali v snegu, na Lesbosu in tudi na drugih krajih. Sam sem bil na Kiosu za ta vikend, tudi tam situacija ni boljša, pa tudi ne na drugih otokih čeprav so dobili zelo velika sredstva, ampak kam so šla ta sredstva, gospod komisar? Očitno se z eh, tem denarjem organizirajo kakšne zabave, eh, namesto da bi se eh, izvajale kontrole. In oktobra sem postavil vprašanje, na katerega še ni bilo odgovora. Slabo upravljanje sredstev v Grčiji, to je zelo velik problem. Eh, kaj je napravila grška vlada. Tu potrebujemo odgovor. Komisija je za to odgovorna, pa tudi grška vlada. Grčija ne more več sprejeti nadaljnih migrantov in eh, beguncev. To pomeni, da ti ljudje trpijo mra. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala um, sneg pada in tudi temperature padajo, se znižujejo. Sedaj je prišla ostra zima tudi na jugu EU, torej v južnih državah članicah. Vedno več beguncev živi v nespremljivih pogojih. Na srečo nevladne organizacije in pa druge mednarodne organizacije nudijo nujno pomoč na srečo in res mislim, da jih moramo pohvaliti in se moramo res zahvaliti tudi um, za to pomoč. Evropske vlade in pa institucije EU pa morajo izboljšati upravljanje teh razmer. Ti pogoji so nespremljivi. To velja, ko gre za EU državljane in tudi, ko gre za ljudi, ki so prišli na uh, naše obale, v naše države in želijo pomoč res moramo izboljšati naše delovanje. Vem, torej, um, da to premeščanje iz Grče v Italijo ni bilo uspešno. Sama sem pristojna za Dublinsko uredbo. Delam na tem dokumentu in bom poskušala pripraviti nekaj idej za to, kako lahko razrešimo nekatera vprašanja. No, ampak to so dolgoročnejše rešitve. Sedaj pa kratkoročno potrebujemo urgentne ukrepe, zato da pomagamo vsem beguncem na naši celini v državah članicah in pa tistim, ki so še vedno na Zahodnem Balkanu. Upam, da bodo sedaj države in pa komisija naredili vse v svoji moči za to, da bi ponudili nujno pomoč, kajti danes potrebujemo urgentne ukrepe in potrebujemo um, in sočutje in um, tudi entuzijazem uh, v naši pomoči tistim, ki so v potrebi, um, da se jim pomaga sedaj prihajajo ljudje na naše ozemlje in prihodne generacije nas bodo sodili po tem, kaj tukaj počnemo in pa česa ne bomo naredili. To je jasno. Gospod komisar, želim vam veliko sreče in uspeha v vaših prizadevanjih in bomo, upam, da poskušali sodelovati pri tem problemu. Hvala. Lepa to je. Ja, to je bilo v imenu Alde. Sedaj pa spineli v imenu um, Guje Engel sprašujem se koliko prosilcev azila mora zaradi mraza umreti to zimo na našo sramoto komisijo sprašujem eh, da pris, in prosim da eh, prisluhne dimoriju ki je voditelj eh, amnesty international in pravi, da jih ne smemo pustiti v taboriščih brez vode in elektrike. Dogovor med EU in Turčijo eh, ne eh, predvideva vračanje z otokov, kot to pravi Erdogan. In eh, zaradi spoštovanja Dublinskega dogovora se ne pošilja beguncev v Italijo in Grčijo. To ni begunska kriza, ampak to je kriza pre, politik premeščevanja, preselitve in spoštovanja prava. Dragi komisar, v tej zelo eh, mrzli zimi ne moremo reči, da je vreme nepredvidljivo. Eh, v Turčijo se deportirajo najbolj eh, o občutljivi in upam, da bomo spoštovali vse pravice, do katerih imajo azil, prosilci azila pre, pre, možnost. Hvala, Keller, eh, zelene dve minuti. Hvala. Predstavljajte si, Evropska unija, 21. stoletje, tukaj smo, ampak vseeno vidimo ljudi, ki umirajo, zmrzujejo do smrti. Gre za otroke z zeblinami v Evropski uniji v 21. stoletju. In mi jim ne zmoremo učinkovito pomagati. Kako smo lahko to dopustili? Tukaj, na našem pragu Evropske unije, in vsi smo odgovorni za to Evropsko unijo, mislim, da je um, velik del tega lahko povezan z to logiko upravljanja. Um, v bistvu želimo, da ljudje trpijo, ne želimo dobro ravnati z njimi, tako da drugi ne bodo prihajali k nam. Ampak ali je to res Evropa, ki si jo želimo? ali je to Evropa, o kateri smo sanjali, naprimer, ali pa ki smo se želeli, ko smo se potegovali za te funkcije. Vse to je zame nespremljivo. Za vas, za nas, zame. No, če to ni spremljivo, potem moramo stvari izboljšati. Moramo sedaj prepeljati begunce iz grških otokov na celino in sedaj je problem turški sporazum. Uh, Eh, zaradi določenih omejitev, torej Turčija bo nazaj sprejela samo ljudi, ki prihajajo z otokov. Obenem je to omejitev tudi za nas. Um, svet, komisija, vsi smo se sami postavili v to situacijo. Sedaj pritiskal na Grčijo, da ne bo v bistvu pripeljala ljudi nazaj na celino. To je sedaj problem. Zato so ljudje sedaj na otoku, kjer ni v bistvu nobenih nastanitev, ničesar drugega, nobene pomoči. Moramo sedaj nadaljevati z premestitvami. Samo 6,4 odstotka ljudi je bilo zaenkrat eh, premeščenih. Eh, to ni nič, moramo storiti več, moramo pritisniti države. Pa ne gre samo za Grčo, gre za. Um, Srbijo, Fajrom, Bolgarijo, tukaj treba narediti več za spremljanje centra in pa za nastanitve. Predvsem pa se ne smemo pretvarjati, češ, uh, ne vem, če bomo sedaj um, naredili grozne pogoje za njih, potem ljudje ne bodo pribežali k nam zaradi vojne. To se ne bo zgodilo. Moramo um, izboljšati dostojanstvo za te ljudi, pa tudi izboljšati imid za Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Vinberg e FDD. Tak, Fritolman. Et... Eh, hvala, gospod predsedojoča. Minilo je še eno leto in v sredozemlju se situacija nikakor ni izboljšala. Spet govorimo o začasnih rešitvah za probleme, ki bi jih pravzaprav morali rešiti. Mi, švedski demokrati, ponavljamo, da je treba pomagati ljudem na kraju samem, ne pa, da eh, migrante izv, eh, izvabljajo preko sredozemlja, čež da tukaj lahko živijo. Preventivno je treba razmišljati, potem tudi ni treba tu, eh, Turčijo skrbovati za milijardami nadzorovati meja. Mnoge, mnogi begunci so sedaj prišli v Grčijo. Situacija je zelo težka. To je pa slabo e, za Evropsko unijo, e, kajti dublinskih primerov ni več mogoče poslati nazaj od leta 2011. Mi skrbimo za e, migrante, ki so prišli preko Grčije. Oblikovali smo, želeli smo pač oskrbeti vse, ki so eh, prišli na Švedsko. Potrebno je bilo skrbeti zelo veliko eh, otrok eh, v šolah. Morda bi v tej hiši lahko vodili eh, razpravo o tem, koliko je teh migrantov na švedskem, koliko jih je prišlo v preteklih letih. Gre za prerazdelitev svežnja. Vprašanje je seveda, kdaj bo ta pomoč prišla na švedsko in kdaj bodo predpisi iz Dublinske uredbe uredbe dejansko spoštovani. Hvala. Hvala. Gospod Breuer, um, minuta INF. Hvala, predsedujoča. Sedaj mislim, da je delovanje Evropske unije škandalozno, um, kajti vidimo, koliko Evropejcev uh, je v bistvu vsak dan v zelo hudih težavah skupna točka evropejcev pa je, da um, niso migranti in na njih se nišče ne osredotoča, socialna politika se na njih ne osredotoča, torej na normalne evropejce. Na to bi rad uh, opozoril. Torej, ja, migranti um, so v težavah, ampak tudi brezdomci tukaj v Evropski uniji so v hudih težavah um, zaradi torej, tega podnebja. Um, sedaj v bistvu postavljamo na takšno hierarhijo. Na eni strani je um, revščina enih na drugi strani revščina drugih. Moramo biti razumni s kmečko pametjo. Nekateri poslanci, naprimer um, župan Pariza, um, so spostavili določene spremne centre samo za migrante, ampak pred njihovimi očmi so na mil tisoči brezdomcev um, na pločnikih, um, na njih pa nihče ne pomisli. Uh, čista ignoranca. In mislim, da bi bilo smisla, da najprej pomislimo na svoje in potem na druge. Tekis, en minut. Papadakis, minuta. Kirije Petrope je na. Gospod komisar, e, januarja spremate ukrepe za zimo e, in e, sedaj govorite o šatorjih za lezbos in potem pravite 57 tisoč ljudi je bilo nameščenih in imajo kurjavo vendar pa mislim, da so v življenjski nevarnosti. Evropska unija jih je pravzaprav potisnila v dvojno stisko. Eh, kot azil so ponudili mučenje v teh eh, centrih in vse to je rezultat Evropske unije skupaj z vladami, eh, ne samo višegradske države niso samo one zaprle meja, tudi mi smo vzpostavili te zapore. E, to so osebe, ki svojega končnega cilja niso dosegle, e, živijo v namestitvah brez kurjave, nimajo zdravniške oskrbe. Hkrati pa pravijo, da eh, tu zaščita ni potrebna. Hvala, Vozenberg, minuta in pol, prosim. Eh, hvala, gospa predsedujoča, želim vam vse dobro k vaši ponovni izvolitvi. Eh, gospod komisar, problem, o katerem govorimo, je še vedno zelo aktualen, vendar pa situacija postaja vedno slabša. V Grčiji je tako, da eh, naj bi jih dva do eh, tri tisoč premestili na mesec. Eh, ta hip jih je premeščenih samo sedem tisoč. Ta mehanizem torej ni bil uspešen. In od marca sedem eh, potekajo razprave o Dublinu, 2011 je bil Dublin razveljavljen, potem spet uveden in to je naše probleme samo še poslabšalo. Potem je sledil sporazum s Turčijo eh, in Evropsko unijo. 4000 jih prihaja mesečno. Na otokih je 16 tisoč eh, tujcev in grška država ni mogla nuditi vse ustrezne pomoči. Eh, Grki pa so se obnašali zelo človekoljubno do teh ljudi. Eh, na te ljudi gledamo kot na ljudi. Problem je zelo hud in Unija mora nuditi pomoč. Eh, kajti Grčija sama tega ne bo zmogla. Če Grčiji ne bo uspelo vladati tega problema, eh, to potem pomeni neuspeh za celotno Evropsko unijo. Hvala, Gvarela Salom, minuta. Eh, hvala, gospa predsedojoča, ti zadnji dnevi so bili zaznamovani eh, z mrazom in sicer eh, je izbruhnila marsikje gripa, eh, vendar pa, kjer dejansko veljajo izredne razmere, to je v, v Grčiji, v Romuniji, v različnih krajih Srbije, kjer je tisoče beguncev kjer so eh, Božič eh, preživljali eh, v velikem mrazu, fizično in psihično. Vsi so jih zapustili. Mi, vlade, ki so pravzaprav Eh, odgovorne za humanitarno ravnanje z njimi. Eh, gre za nujno pomoč, gre za hrano, gre za stanovanja, za zdravniško oskrbo, za pravno svetovanje, za pomoč vse vrst. Gre pa tudi za to, da se srednje dolgoročno razvije načrt za to, da bodo ta bivališča eh, primerna zimskemu bivanju. In zato pozivam komisijo, da zadosti temu. Vse je dobro. Um, ali spremljate modri karton, gospod Herero Salomo? Samo um, en modri karton, gospa Šojdrova, prosim. Uh, uh, odkud ima? Hvala. Ja, ima vprašanje za kolega. Kje ste dobili te informacije? Uh, res je, na češkem je zelo mrzlo. Res je, da imamo brezdomce na češkem. Nimajo kje stanovati, nimajo nastanitev, ampak obenem imamo tudi prosta mesta v domovih za prosilce uh, za azil. Mislim, da ni res, da prosilci za azil umirajo. Poskušam pomagati tem prosilcem, kolikor se le da. In bila sem presenečena nad vašimi izjavami sedaj, res. Ja, lepo bi bilo, če bi eh, dejansko pomoč prišla do beguncev. Ampak eh, če pogledam eh, UNHCR, eh, ACNUR, Amnesty International, te mednarodne organizacije, potem ugotavljamo, eh, da tudi na Češkem begunci trpijo zaradi razmer. Seveda se ne obračam zoper Češko republiko. Druge države imajo več možnosti kot Češka, pa svojih dožnosti tudi ne izpolnjujejo in se morda sodi tudi moja država. Hvala, Jurek, minuta in pol. Hvala predsedujoča. Gospe in gospodje. Torej, ko se začne človeška katastrofa, je konec politike. Predstavnik komisije je povedal nekaj, kar bi moralo biti očitno, ti ukrepi bi morali biti jasni. Obenem podpira tudi tiste, ki pravijo, da sredstva za pomoč za tiste v centrih, mora biti bolj učinkovito porabljena. Dejansko mora ta denar priti do tistih, ki ta denar potrebujejo. Še enkrat, ko se začne s humanitarno katastrofo, bi moralo biti konec politike, ampak politična odgovornost pa se ne konča, kajti s takšno pomočjo, s takšnimi sredstvi um, mora potem to tudi prevesti v odgovorne ukrepe. Kdo je tukaj krivec? Kot prvo, naprimer, mafija, trgovci z ljudmi, ki to počnejo. Moramo vedeti, proti komu se borimo. Že tri leta vemo, kje je problem, ampak nismo sprejeli nikakršnih konkretnih korakov, niti diplomatskih korakov. Na eni strani imamo to vodo med um, Libijo in pa Italijo, ampak ni nobenega mandata za to, da to rešimo. Torej, to so eni krivci, potem drugi krivci pa so tudi tisti Evropske unije, ki so rekli, da lahko migranti pridejo sem brez omejitev. To so povedali naši politiki. Že desetletja vemo, kje je problem. Torej, brezdomci v takšnih ostrih zimah umirajo. Ampak kljub temu so nekateri politiki obljubljali ne vem kaj in to se mora končati. Gospod Görens, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisar je ravno napovedal več urgentnih ukrepov v času krize. Hvala lepa um, iz vsega srca. Tako je treba ukrepati in to hitro, učinkovito, tako da bomo rezervirali sredstva in pa pomoč za tiste, ki to pomoč potrebujejo. Potrebujemo humanitarne ukrepe. Torej, sedaj moramo nujno ukrepati, ne potrebujemo sterilnih ukrepov. Eh, kot smo videli nekaj časa nazaj. Potem, čez nekaj časa, pa je treba tudi analizirati cel sistem za krizno upravljanje, potem ali so načrti za preventivo zadosti učinkoviti, ali je treba um, drugače razdeliti ljudi po vseh državah članic Evropske unije. Sedaj vidimo, da Grčija, Italija v bistvu prevzemajo zelo veliko vlogo, že tako so imeli preveliko težav, um, sedaj pa še ti novi begunci. Ne smemo več napati komisije, moramo v bistvu uh, povedati to, da nekatere države so zelo egoistične ali pa so zelo populistične in ne počnejo ničesar, ne sprejemajo um, svojega dela odgovornosti. To je nedopustno. Če bomo dali na voljo za dosti sredstev uh, komisarju Steralidesu, potem mislim, da bomo predvsej bolj učinkoviti. Torej, predvsem je problem nekje druge sramota. V nekaterih državah članicah, nekatere države so res um, se sramotno obnašajo. Sedaj v bistvu na eni strani govorijo o komisiji, um, ne želijo prenesti pristojnosti, po drugi strani pa um, napada komisijo, ker ta naj ne bi bila zadosti učinkovita. To je res sramota, gospa Björk. Hvala položajih eh, v zimi je nečloveški. Eh, ljudje umirajo. Eh, in to leta 2017. Kaj ti, to je situacija, do katere je prišlo za neustreznimi odločitvami. Evropa je črna luknja ravnodušnosti. Deset tisoči so ujeti v Grčiji na različnih otokih in tudi mnogi v Zahodnem Balkanu če gre za to, da se ljudi rešuje, da se pošilja ladje in da se ščiti meje, potem je EU poleg, ampak za to, da jih spreme, eh, se pa nič ne zgodi. To ne gre, to je potrebno spremeniti. Eh, in to, kar smo slišali, eh, te načrti niso primerni. Sedaj imamo humanitarno katastrofo. Prosim komisijo da sedaj pozove države članice, da nekaj storijo, kajti ne smemo se skrivati za tem, da nekateri ne storijo nič, kajti možno je nekaj napraviti. Imamo to pomoč za nujne primere in želimo, da se to tudi uporabi. Hvala, eh, predsedojoča. 18 malih avtobusov, 300 eh, zložljivih postelj, 46 eh, eh, spalnih vreč, tisoče vzmetnic, 300 setov toaletnih potrebščin, več 100 vodnih črpalk. Vse eh, to eh, je dobila Grčija kot eh, pomoč za ta problem. To je nujna pomoč. Ta pomoč naj bi prišla iz nizozemske in iz drugih držav. To je nujna pomoč v situaciji, za katero smo deloma krivi sami, zaradi tega, ker ne sprejemamo beguncev iz Grčije in Italije. Deset tisoč beguncev bi pravzaprav že predolgo časa morali biti premeščeni. Vendar pa centri za Eh, to premestitev, te centri so se spet zaprli in mi smo bili pravzaprav čisto zadovoljni s tem, eh, da eh, tega toka beguncev pri nas ni več. Šokantno je gledati situacijo, ko ti begunci tako zelo trpijo in so v situaciji, kjer nič ne spremenimo. Hvala, Sina Dinos. pravimo, da smo humanisti. Govorite o problemu beguncev in o problemu ilegalne migracije. Pogosto se pozablja, da so to ljudje v Grčiji so eh, ljudje eh, brez toka, brez eh, kurilne nafte, brez hrane. Gre za humano obravnavanje vseh. Eh, brezposelni in eh, žrtve v Grčiji ne smejo biti na slabšem. Seveda eh, moramo žrtve podpirati. Noben politik, nobena vlada nima pravice, da se koncentrira samo na migrante in da pravzaprav ne skrbi za usodo evropejcev. Ne moremo reševati niti problema so državljanov pravzaprav sploh eh, ni več nobene upravičenosti za to vrstno eh, politiko. Evropski parlament se stavljajo parlamentarci in parlamentarce so izvolili evropejci, ne eh, begunci. Eh, modra karta, boste sprejeli? Boste sprejeli, ja, gospod Senetinas, ja. Ali sprejmete modri karton? Ja, sprejema. V redu, kar povete. Mikro, s mikrofonom, gospod Görens. Mikrofon. Ja, vse je v redu. Hvala. Sem poslušal vaš govor. Torej, pravite, na eni strani migranti, na drugi begunci. Ali se vam ne zdi, da je to eno in drugo? Torej, um, moramo človeško ravnati z obema skupinama, kaj ne? Borina, simfonusa za to bulete, Jani Pirhek. Uh, ja, glede tega, kar ste rekli, skratka, begunci in migranti po mednarodnem pravu sta to dve različni kategoriji. La parole est à madame. Hvala se da pa imes eh, besed minuta in pol. Muchísima gracias, presidenta, y gracias, comisar. Empatija hacia quienes sufren situaciones de emergencia. Še hvala. Empatijo moramo čutiti ob tem velikem trpljenju, ki se pojavlja po celi Evropi. Prizadeta sem in šokirana sem, kako indiferentni smo v Evropi pri trpljenju ljudi v teh nehumanih, nečloveških razmerah. Ljudje, ki so eh, otroci, ki so nezaščiteni, pri tem pa ne moremo rešiti te imigranske krize. Lani sem bila v Atenah in na Lesbosu in tam sem bila priča pogojem v življenskim pogojem v teh zabojnikih in grozni vročini. Sedaj pa te isti ljudje, isti begunci živijo v teh istih nastanitvah in preživljajo brutalno, um, brutalni mraz. To je nespremljiva situacija in enostavno moramo preprečiti, da bi otroci umirali zaradi infekcij in gripe. Istočasno moramo poslati nujno pomoč Grči. Oni so tisti, ki so prizadeti z mrazom danes. Kaj pa jutri. Poenostaviti moramo sistem uh, dodeljevanja azilov, lahko, da bi lahko uh, varno prihajali v Evropo, ne pa istočasno, da dajo svoje življenje v roke tihotapcem. Um, Grčija je postala črna luknja, kjer živijo ljudje brez upanja. Zaupati moramo zaščito tistih, ki so najbolj um, ehm, renljivi. To so. Uh, mladi brez zaščite, noben otrok ne sme živeti v strahu daleč od svojega doma in trpeti tak mraz, ne samo zunaj, ampak tudi v duši. Hvala. Gospod Moraš. Hvala, predsedujoča. Torej, eh, z kolegico predsednico, eh, Deveja bova šla čez nekaj dni obiskat najbolj problematične kraje, torej, kjer imajo ljudje težave zaradi ozeblin, um, podhladitev in podobno. In nekateri pravijo, da ljudje ne trpijo. Glede, uh, nevladne organizacije so dale zelo jasne statistike, ogromne trpljenja In um, že prej so obstali ti problemi. To ni igra ničene vsote, vsi ljudje po Evropi trpijo, ampak je pa to um, še velik problem. Torej, nekateri smo bili v Libanonu, v Jordani, uh, pogosto vidimo ogromno uh, problemov po svetu z begunci, ampak sedaj v tem stoletju si ne moramo prevočiti, da bomo zaradi ostre zime videli smrti beguncev v Evropi. Tega si res ne moramo privoščiti. In še nekaj, v Libeju smo se srečali z Vervem, koordinatorjem in vemo, kje je problem z premestitvami, vemo, kakšna je širša slika, kontekst, ampak imamo vprašanje za komisijo. Vem, da zelo trdo delate na tem, gospod komisar um, seveda ne dvomimo vaše motive, komisar, ampak imam pa konkretno vprašanje. To je sedaj nujna, urgentna situacija. Kaj bi lahko več naredili? Gospod Vervej um, je bil prejšnji teden v Libe odboru in povedal je to, kar je pokazalo, da je situacija neuzdržna. Kaj boste naredili v naslednjih tednih, da se situacija zboljša? Hvala, gospod Jakovčič. Hvala, gospod predsedujoča. Stanje na grških otokih je več kot dramatično. To, kar si moramo sami priznati, da je danes politika pogrnila na izpitu. Nismo uspešni. Ne vemo, da po poletju prihaja jesen in potem gotovo tudi zima in da ta zima prinaša mraz in sneg. Pozabili smo, kako si sledijo letni časi, kot kaže. Eh, vemo, kakšna je situacija v Srbiji. Tam je tudi zelo dramatično, ker eh, dogaja se to, da v Beogradu, v glavnem mestu, v centru ogromno migrantov in beguncev. Pomagati moramo Srbiji, moramo pomagati Beogradu kot mestu. Moramo narediti vse, kar lahko, da se ta situacija dejansko takoj sanira. In na koncu naj povdarim potrebo, da bomo zelo previdni glede eh, možne odpornosti odprtja eh, zahodno-balkanske rute, ker na Balkanu danes ni dobro. Ta sod sodnika eh, je na tem, da se užge. Budimo eh, zelo prividni, kaj bomo naredili. Situacija na Balkanu se zaostruje. Priliv na tisoče novih beguncev pa lahko zakomplicira situacijo. Žal je o tem težko govoriti, vendar situacija je takšna in to je realno. La parole est à M. Krijogonet. Criso Gonodos, eh, minuta. Is eh, Hvala, gospod predsedojoča. Današnja razprava o migrantih in beguncih, eh, ki trpijo zaradi hudih vremenskih razmer, je dobra priložnost za izraz več solidarnosti. Izredni pogoji, ki smo jih doživeli tudi v Grčiji, so odpornost državnih eh, mehanizmov eh, in tudi odpornost mehanizmov spravili v hudo stisko. Zaradi tega je treba bolj poskrbeti za te ljudje. Podatki so pokazali, da večina teh ljudi eh, že dobiva materialno pomoč, da je na voljo tudi več osebja, ampak vremenske razmere pa je državne mehanizme v Grči pripeljala do skrajnih meja. Zato potrebujemo čim hitreje dodatno pomoč eh, za regije, ki so prizadete od teh vremenskih razmer. Velja enako kot za vse naravne katastrofe. Gospod... Spremete modri karton, prosim. Da. El 20 de marzo de 2016. Hvala. 20. marca 2016 eh, je začel veljati dogovor EU-Turčija. Eh, Grčija nenatoma ni bila več transitna država, eh, ampak država sprejemnica za begunce. Večino bi pravzaprav morali prerasporediti, samo 10 odstotkov naj bi jih to bilo. Grčija je dobila 200 milijonov iz Evropskega sklada za nujno pomoč v, pri obvladovanju te situacije, ki je pravzaprav zdaj postala stalna situacija, kaj je storila Grčija? E, gospod Cipras je očitno izgubil kontrolo nad situacijo za 200 milijoni, lahko zelo veliko storimo za teh 66 tisoč beguncev, seveda ob upoštevanju obveznosti za Evropsko unijo. To posodanje, posodanje agosivnega domirivanja, ki no ga opet nafercikate, E, torej, teh 200 milijonov, ki jih e, omenjate, e, to je zelo majhen znesek, če razmišljamo o tem, kakšno je število teh ljudi, ki so bili sprejeti. To je več kot 60 tisoč ljudi. In če pomislimo na to, kakšne geografske razmere vladajo na teh malih otokih, Seveda ni mogoče sedaj vsega tega eh, očitati grški državi. Mislim, da potrebujemo več pomoči. Če tudi smo veseli pomoči, ki je že prisotna. Uh, uh Najlepše hvala. V imenu Evropske ljudske stranke. Gospod Daniel Buda, za eno minuto in pol vam dajem besedo. Komisar, Najlepša hvala. Eh, gospod eh, komisar, migracije so boleča resničnost Evropske unije in na žalost nismo uspeli najti učinkovitih rešitev, ki bi nam omogočile obvladovanje te krize. Kljub temu, da so, uh, imamo šengensko mejo, nimamo prave zaščite meja. Uh, v skladu z podatki Frontexa leta 2015 je bilo uh, več kot nekaj milijonov nezakonitih uh, prenosov. Pre, prehodov evropske meje. In seveda v 2016 se je število eh, teh prehodov povečalo. Eh, v mnogih državah je situacija danes enaka. Ko migranti pridejo k nam, se soočajo ne le z težkimi socialnim položajem, ampak tudi z vremenskimi pogoji, ki so zgleda eh, letos hujši kot kadarkoli prej in celo za lokalno prebivalstvo je težko prenašati to zimo. Eh, Eh, bil sem v Kaleju, v taborišču, predno so ga zaprli. To je eh, ta kraj, kjer si eh, ga želimo pozabiti. To je izraz naše nemoči in kraj, kjer so živeli pozabljeni od Boga. Danes smo res v finančnih težavah, pri tem pa ne pozabimo. Znotraj v Evropske unije lahko najdemo le rešitve, ki so začasne. Končna rešitev pa je zunaj Evropske unije. V državah, odkudar prihajajo, prihajajo te ljudje in zanje je treba tam vzpostaviti varna območja. Eh, eh, eh, <clears throat> hvala lepa. In sedaj gospa Valenciano za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Imam veliko zaupanje v našega komisarja in mislim, da dejansko dela vse, kar je možno in imam tudi veliko upanje za malteško predsedstvo, kajti malteško predsedstvo je tu še posebej občutljivo eh, pri tem vprašanju. Vsi kolegi so to že povedali. Mi imamo tu eh, pravni in človeški problem, črno lukno za tisoče ljudi. Včasih eh, so stvari zelo vroče in eh, so pravzaprav pravi pekel in to se bo razvijalo še tako še naprej. Zakaj ne postanemo dejavni na našem lastnem področju? Zakaj ne odpeljemo eh, ljudi z teh otokov, kjer so ujeti v tej ledenici? mnogi otroci eh, lahko umrejo in oni niso odgovorni za nič in imajo pravico do mednarodne zaščite. Namesto, da jih sprememo, smo jih zapustili. Smo odgovorni, ja, smo odgovorni. Smo odgovorni za politične odločitve in za neučinkovitost naših lastnih uprav in sedaj pravzaprav gledam proti malteškemu predsedstvu, ki se je čisto sveže lotilo teh nalog. E, izvajajte pritisk v svetu, izvajajte pritisk na ministerske predsednike, nujno je ukrepati sedaj, e, zato da bo ta razprava, e, razprava upanja in ne brezupna razprava. Eh, eh, Najlepša hvala, gospa poslanka. In sedaj uh, dajem besedo poslanki Eli Schlein. Fa video, gir- Danes sem videla uh, video, ki ga je uh, posnel um, iskalec zila na Lesbosu. Uh, ne vem, koliko ljudi spi na snegu, nimajo uh, zdravil, nimajo gretja, nimajo pomoči. Uh, prosim, povečajte pomoči. Uh, pomoč in tudi preverite, kako se sredstva komisije izrabljajo za to, da bi res izboljšali življenske razmere. Eh, poročajo o zelo hudih eh, razmerah eh, tudi v drugih eh, delih eh, Grčije, pa tudi v Srbiji, kjer na minus 20 stopinj Celzijusa več kot 2000 ljudi živi v zapuščenih objektih. Premeščanje pa je, je nastanjen omeno na 12 odstotkov. Ali boste reaktivirali um, mehanizem evropske civilne zaščite, kot je bilo to narejeno že leta 2015. Enostavno je zaščita potrebna. Grazie mille. Eh, onorevole Schlein. <clears throat> Najlepše hvala, gospa Schlein. In sedaj je poslanka McKevan. Izvolite. Um, eh, spoštovane kolegice in kolegi, ogromno smo že govorili o našem težavah, o tem, da ljudje trpijo, da živijo v nemogočih razmerah, da se eh, za pira balkanska pot, da je v Beogradu naprimer 300 um, ehm, ne, otrok brez spremstva uh, v uh, težkih razmerah. Govorili smo o tem limbu in um, to je uh, nekaj, kjer je treba stvari normalizirati. Eh, zato bi mogoče dali neke vrste bonov, zato da bi lahko dobili hrano um, uh, v lokalnih uh, trgovinah in to bi gotovo bilo bolj dostojanstveno. Uh, Eh, govorimo tudi o izobraževanju otrok. Eh, mnogo jih je izključenih iz izobraževanja kar nekaj let. Eh, malteško predsedstvo se seveda prizadeva. V Grčiji gotovo ni enako. Tukaj ne želim kritizirati Grčije. Moja država ni naredila nič podobnega da bi izboljšala situacijo tako kot Grčija. Dejansko moramo se lotiti teh eh, nujnih eh, problemov, potem se pa lahko usedemo in pogovarjamo kot veliki politiki. Thank you. Hvala. In sedaj gremo na postopek. Eh, catch the eye oziroma pritegnite pozornost. Eh, vsi eh, želite govoriti in vsem bom to ogovoril, eh, omogočil. Sprva gospa Mihla Šoldrova. Spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Uh, spet smo nekako presenečeni. 2014-2015 je prenes, so nas presenetili uh, valovi uh, nezakonitega predseljevanja. Sedaj smo pa presenečeni, da v hotspotih na grških otokih so hude razmere in da ljudje potrebujejo pomoč. Eh, nihče ni pričakoval takih vremenskih razmer, ne, ne tako hudih. Vemo, da Evropa ni pripravljena, to je očitno. Nismo pripravljeni predvidevati to vrstne situacije in zato moramo sodelovati. Niti ena država članica sama zase tega ne more rešiti. Veseli me, da je komisar rekel, da obstajajo finančni inštrumenti, ampak moje vprašanje je, kaj bi bili morali narediti, da ne bi prišlo do take situacije, take človekoljubne krize v tem trenutku. Nekaj smo pozabili, nečesa nismo naredili. Kaj pa to je bilo, zato da bomo drugič bolje pripravljeni? Najlepša hvala. In sedaj Nikola Caputo. Hvala, gospod predsedujoči. V eh, Beogradu je na tisoče ljudi ujetih v ledu in jim grozi smrt. Ogromno otrok in um, družin išče zavetišče v uh, za. Uh, prtih in opuščenih stavbah iščejo upanje v Evropi, o Evropa odgovarja z mejami zaprtimi z bodečo žico. Uh, ta Evropa, ki govori o pakti, o stabilnosti in eh, ne, spoštovu, ne eh, upošteva eh, pravice in človek človekove potrebe, eh, tudi v Italiji, ne, kjer rešujemo življenja eh, že veliko let. Trenutek je, da se premaknemo, da mobiliziramo takojšno pomoč in da eh, opustimo uh, ciničen odnos določenih držav Evropske unije do migranske politike. Puto, eh, teraz... Najlepše hvala, gospod Kaputo. Eh, Eh, señor presidente eh, hvala gospod predsednik spoštovani komisar malteško predsedstvo eh, ob koncu vsakega predsedovanja vlade govorijo med seboj ko sedaj pridete v Evropski parlament ne gre samo za dialog, ampak eh, poslušate, poslušate eh, poslance, ki so dejansko eh, zelo jezni zaradi teh groznih razmer, v katerih živijo begunci v spremnih centrih. Obračam se na malteško predsedstvo. Vi ste pravzaprav na prvi front začetni črti doživeli eh, to dramatično situacijo, eh, ki smo jo imenovali begunska kriza. Eh, posledica, to je posledica krize, ki je bil, se je začela leta 2008. Pozivamo vas, da vlade pripravite do tega, da izpolnejo svoje obveznosti na področju Eh, prerasporejanja eh, in da se končno predela vizumski kodes za to, da bi omogočili legalni dostop eh, do Evropske unije za prosilce za azil in za begunce, ki so v težki humanitarni situaciji. Humanitarne vize, humanitarni koridori. Malteško predsedstvo, govorite s svojimi kolegi v svetu, v vladah držav članic Evropske unije. Najti je treba odgovor Eh, ki bi ga lahko eh, imenovali humanitarnega za nekaj, kar smo imenovali begonsko krizo. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar, zahtevamo takojšnje ukrepanje. To zahtevamo zato, da zagotovimo pomoč eh, tisočam migrantov in iskalcev azila, ki so v hudih razmerah eh, zaradi vremena, zaradi zime in ledu v Evropi. Dejansko pa eh, smo vse to lahko predvideli in pravočasno ukrepali že prej. Iz tega načina nujnostnega ukrepanja moramo nekako preiti v eh, srednje in dolgoročno načrtovanje. Humanitarna pomoč eh, na evropskih tleh mora biti takojšnja, ne pa da stalno zamujamo, da ljudje potem uh, Stalno ljudje trpijo. Komisija se mora hitro aktivirati in povezati z državami članicami in pozabiti na egoizem držav članic. Gre za reševanje življenj, ne pa gradnjo zidov. Drugače ne bomo nikoli dovolj fleksibilni. Grazie, <clears throat> mile. E... Eh, Najlepša hvala. Now, e... Deputy Jolly Ward, Decker Floppis. Besedo je gospa Jolly Ward, izvolite. Nekateri eh, v teh, eh, parlamentu se ukvarjajo s političnim kupčkanjem in, eh, Angliška premjerka govori o svoji fikciji trdega brexita, v Evropi pa ljudje izgubljajo življenje. Eh, ljudje nimajo podpore v eh, temperaturah minus 30 stopinj eh, Celzijusa na grških otokih, je, da so ljudje in potem se premikajo eh, preko Balkana. To so ljudje, ki brežijo pred vojno in grozovitost, mi se da jih pa ubija vojna, ne vojna, ampak zima in naše krute vlade. E, agencije pozivajo k podpori tem beguncem in mi tudi podpiramo in pozivamo, eh, da se to zgodi, ampak do sedaj vlade niso ukrepale. Sram naj jih bo pozivam, da se tukaj angažirate na osebni ravni, izvajate kampanje, osebno se povezujte, eh, potrebujemo eh, takojšno ukrepanje in podporo. Če države tega ne naredijo, potem naj naredijo to državljani. Zahvaljujem se vsem za njihovo uh, sočutje. Ljudje iz Združenega kraljestva uh, eh, najrežlišnjih poklicev na svoj način vsi pomagajo beguncem. Najlepša hvala. Eh, adesso, hvala, gospa. Signora deputata Silvia Costa. E hvala gospod eh, predsednik danes eh, smo slišali eh, gospoda borga gospoda muska ki sta oba dva zagotovila prioritetno obravnavo migracijske križe, to, krize to govorim kot italijanka in tudi kot nekdo, ki je eh, dejansko tukaj zelo angažiran. Eh, gotovo smo vsi pripričani, da se bo to zgodilo, po drugi strani pa je treba nujno nekaj narediti. Imamo grško vlado, odkrito povedano, ta ni sposobna eh, se ustrezno odzvati na to humanitarno uh, nujno situacijo. Tih 15 tisoč uh, beguncev je treba nujno oskrbeti in eh, pozivamo tudi države, ki ne prevzemajo odgovornosti za prevzem kvot eh, beguncev. Za te države zahtevamo sankcije, ne le v okviru gospodarskih sankcij in gospodarskih pravil, ampak eh, gre za tudi reševati ključnega vprašanja eh, vesti. Eh, včeraj smo slišali, da je eh, reševanje življenj v Italiji ne le obveznost, ampak moralna, ampak tudi pravna, ampak imamo tudi drugačna mnenja, ki niso sprejemljiva. Tukaj moramo kot Evropa poslati drugačen signal. Grazie, uh... Najlepša hvala. Deputi, Miltiadis Krikos. Eh, hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Če govorim v imenu, če bi govoril v imenu grške vlade, bi rekel, eh, denar je treba dati pač eh, tja, kjer ljudje umirajo na cestah ljudje zmrzujejo na otokih zaradi tega, ker uprava ne deluje, ker se denar zapravlja. In tudi zaradi naše evropske politike. Situacija na otokih je tudi zato, ker se dogovor s Turčijo ne izvaja ustrezno. Od marca čakajo ljudje na odločitve v azilnem postopku, zato da bi lahko eh, potovali v eh, Turčijo. Vendar pa nimamo ustreznega osebja. Nismo dobili teh 800 oseb, ki so bile obljubljene. In eh, mi zahtevamo solidarnost in vire, osebje, to zahtevamo najlepša hvala. Krkos, e eh, ora mm, signor diputado Javi Lopez. Sedaj gospod Lopez. Muchas gracias, presidente. Eh, hvala, eh, predsednik. Ja, tisoči beguncev Eh, doživljajo ta grozljivi mraz eh, v Grči in v balkanskih državah. Posledice so grozljive. In eh, krivdo za to nosi naša nedejavnost, ne ukrepanje nekaterih držav članic in evropskih inštitucij. Trpijo zaradi tega mraza, brez zaščite, brez hrane. Eh, to je eh, hladni val, ki je zahteval že več človeških življenj eh, na kopnem. Ljudje, ki so pribežali iz svojih držav zaradi tega, ker so jim na glavo padale bombe. Mnogi imajo za sabo zelo težko, nevarno pot. Pet tisoč jih je samo lani umrlo v sredozemlju in sedaj eh, so popolnoma brez zaščite na celini, od katere so pričakovali zaščito in nekateri so zaradi tega že umrli. Naša nedejavnost oziroma nedovolj eh, velika dejavnost eh, mora pravzaprav biti naša slaba vest, kje je duša Evrope. Tega ne moremo dopustiti. To je vprašanje časti, to je vprašanje pravičnosti in zato moramo tako izkoristiti sklad za nujne zadeve, sprožiti vse mehanizme o podpori eh, mednarodnih vlad, eh, zato da bi omilili eh, te grozljive posledice mraza in da bi omilili trpljenje tistih, ki so samo poskušali ubežati pred vojno. Najlepša hvala.

Eh, moramo sprožiti nujne ukrepe v obdobju tega mraza. Potrebna pa je tudi globalna reakcija na to begunsko krizo eh, in vedno znova se ob tem spomnimo naših temeljnih vrednot eh, in veljavnega pravnega okvira. Potreben je varno zimni postopek. Družba, ki ima dušo, je tudi bogata družba. Solidarnost eh, ljudi postane jasno vidna pri inicijativah posameznikov, nevladnih organizacij, regionalnih organizacij. Eh, to je tista raven, ki ponuja storitve, ki jih prejemajo begunci. Zato pa potrebujemo tudi politično voljo tistih držav, ki niso pripravljene izvajati te ukrepe. Eh, in predsednik Euskadija je eh, po eh, svoje po ponovni izvolitvi prvo potovanje v tujino izrabil za to, da preveri humanitarne eh, koridorje in da pozove špansko vlado, da izpolni svoje obveznosti. Gospod poslanec Ernest Urtasun. Eh, hvala, eh, gospod predsednik. Eh, dejansko je sramota to, kar se dogaja v Grčiji. Dejansko pravzaprav vidimo, kaj se dogaja. Mnogi ljudje vidijo te slike in se sprašujejo, kje je pravzaprav Evropa uh, vemo, da se stvari lahko odvijajo v tej smeri. Če toliko uh, tisočev ljudi obtiči uh, brez kakršne koli pomoči, potem se nesreča lahko zgodi kadarkoli. In to zato, ker mi kot Evropa, ker smo se dogovorili za Turčijo, da ljudje ne bi več prihajali. In zato uh, Eh, ker eh, države članice niso pripravljene izpolnjevati svojih obveznosti. Španija ni sprejela niti deset odstotkov eh, beguncev. Eh, to je sramota, eh, to je odgovorno za države članice. Eh, in še zadnji komentar malteškemu predsedstvu. Če govorite o uporabi mejnih kontrol in o uporabi tega dogovora s Turčijo, potem vam lahko rečem, to danes ni pravi dan za dovrstno izjavo. In sedaj v imenu komisije. Komisar Kristo Stiljanides, imate besedo, gospod, izvolite. Najlepša hvala, drage kolegice in kolegi, za to razpravo. Gotovo je bila to boleča razprava kajti vsi mi čutimo se precej nerodno v tej situaciji in res, kot sem rekel, nihče ne more biti ponosen na to, kar se dogaja, še zlasti zaradi našega moralnega okvirja, zaradi tega, ker vsi mi dobro vemo in želimo tem ljudem, omogočiti dostojanstvo v teh eh, res težkih trenutkih. Naj še enkrat ob tej priložnosti ponovim, da smo v Evropski komisiji pripravljeni pomagati oblastem v prizadetih državah, da se dobro ozovemo. Eh, zaradi tega je komisar Romopolos danes bil na Lesbosu in se pogovarjal z krškimi oblastmi tam. Zaradi tega sam bom šel v soboto v Srbijo in se pogovarjal z srbskimi oblastmi in pogovarjal se bom o vseh zadevah, od o mladoletnikih brez spremstva pa do uh, vseh drugih lokalnih zadev tudi v Beogradu in o vseh različnih inštrumentih za financiranje, za katerimi smo pripravljeni odzvati se na nove potrebe v Srbiji v soboto bom uh, napovedal dodatno financiranje za to, da uh, podpremo tudi druge uh, partnerje, ki zagotavljajo človekoljubno pomoč skupaj z srpskimi oblastmi. Popolnoma nam je jasno, da jih če ne smore ostati na uh, hladnem, v mrazu, v takih pogojih. In strinjam se z vami v teh eh, nevih polnih izzivov za evropski projekt. Eh, lahko pošljemo por, signal našim evropskim državljanom, da lahko res eh, naredimo vse, da pomagamo tem randljivim ljudem. Eh, gotovo državljani Evrope želijo ukrepanja, želijo dejanj, ne pa samo besed. In pri tem nas bodo ocenjevali, kako učinkovito smo sposobni sodelovati. In tukaj naj se vam iskreno zahvalim za vso vašo podporo, kajti danes sem videl, da ste pripravljeni dati nam podporo za to, da nadaljujemo na tej težki poti. In ne glede na to nujnost in izredne razmere, s katerimi se moramo soočiti in hude izzive, ne smemo pozabiti, da potrebujemo dolgoročnejše rešitve. Vse države članice pozivam in seveda tudi malteško predsedstvo, da povečujejo število ljudi, ki jih uh, premeščajo iz Grčije v Italijo. Države članice morajo ravno tako razmestiti svoje strokovnjake za dodeljevanje azila za dovolj dolga obdobja. E, popolnoma se strinjam s kolegom Kirkosom. To je nespremljivo, prav imate da je situacija glede um, strokovnjakov na terenu taka, kot je. Do sedaj le polovica zahtevanih strokovnjakov je na terenu. V vaši izjavi in v izjavi EU Turčija Sicer lahko priznam, da ta vsebuje nekatere kontroverzne dele, da ta sporazum je deloma kontroverzen, ampak istočasno pa nam omogoča, da eh, prečimo neštete smrti na morju. In naj še enkrat poudarim, Ta begunska kriza ni nacionalni problem, to ni grški, italijanski, srpski ali ne vem, če ga v španski problem. To je evropski problem in rešitve so skupne evropska odgovornost. In zaradi tega moramo ustrajati na tem, da bomo imeli skupno evropsko stališče. In seveda, z, od mednarodne skupnosti moramo prositi za pomoč, kajti gre tudi za globalno zadevo, za globalni problem in globalno odgovornost. Naj uh, rečem, da se popolnoma strinjam z vami ki ste predlagali predlog bonov za hrano. Na terenu eh, moje izkušnje kažejo, da je to edini način, da ponudimo uh, beguncem dostojanstvo. In zaradi tega je to med mojimi prednostnimi nalogami v Grčiji, razen seveda eh, zavetišč izobraževanja in posebne skrbi za mladoletnike brez spremstva. Uh, Tako bomo na najboljši način pomagali vrniti dostojanstvo in to je osnova za vsakega, če eh, želi preživeti v takem položaju kot begunec ali begunka. To uh, izhaja iz mojih izkušenj tudi ocen mojih sodelavcev. Veliko bolj učinkovito in uspešno je, kot kakršen koli drugi načrt ali eh, naprimer podjetja za catering, ki se trenutno uporabljajo v Grči. Eh, tak eh, sistem eh, bonov za eh, hrano podpirajo eh, lokalna gospodarstva. In zato v okviru Grčije smo vzpostavili eh, projekt za en milijon sirijskih beguncev, ki so trenutno v Grčiji. Eh, minister za notranje zadeve je javno eh, naznanil, da se bo ta eh, prehod iz catering podjetij na bonski sistem, sistem bonov zgodil in tega prehoda enostavno ne smemo zavlačevati. Hvala, gospod uh, predsedujoči. Hvala, gospod Moraes, za vaše prijazne besede. Uh, kot sem rekel, sredstva so na voljo. Če bomo to lahko bomo podprli gradnjo novih eh, zavetišč, da bi eh, oskrbeli eh, begunce in zaradi tega smo imeli nekaj zamud z grškimi oblastmi, z katerimi smo sedaj v stalnem stiku, tudi preko komisarja Avramopolusa, dnevno iščemo rešitve, to pa ni lahko. Vendar dajemo uh, vse od sebe in to je tisto, kar po moje moramo storiti. Ravno tako. Želim se tudi ozreti na naslednje. Mnogi med vami ste govorili o preselitvi eh, beguncev z otokov, egejskih otokov na kopno, na kopenski del Grčije. Veliko pogovorov smo imeli z grškimi oblastmi in v njih smo odločili, da bomo preselili vsaj ranljive ljudi, zato da bi, se, eh, da bi preprečili nadaljne slabšanje situacije. In naj tudi rečem, da na kopenskem delu Grčije uspevamo reševati to situacijo in mnogi begunci, ki so bili v neustreznih eh, sprejemnih centrih, že živijo v zelo uh, dobrih eh, razmerah v um, hotelih okrog Aten in Soluna. Če bomo uspeli vzpostaviti uh, sistem bonov do marca, In če bomo uspeli premestiti več beguncev z otokov na eh, kopno, se bo po moje situacija izboljšala. Najlepše hvala za vašo podporo in za vašo pomoč v teh res težkih razmerah. <clears throat> Hvala, gospod komisar, za ta zanimiv nagovor. Sedaj pa minister Bork v imenu sveta. Hvala. Hvala poslanke, poslanci za ta mnenja. Kot predsedstvo se zavedamo težav in pa pogojev, v katerih sedaj živijo begunci in migranti. V Grčiji in druge, v Srbiji, druge po Evropi. Komisija je že omenila določene ukrepe, je že omenila, kakšna sredstva in viri so na, našo, so na voljo. In kot predsedstvo bomo naredili vse v svoji moči za to, da naredimo čim več za dostojanstvo teh migrantov in beguncov. Konec koncev, ti niso prišli na evropsko celino kar tako, ker bi se jim tako zdelo. Ne, bežijo pred vojno in preganjanjem v svojih državah. Vseeno pa ne vas spomnim še na nekaj, kot so nekateri že menili. imamo v naši državi že veliko izkušenj s temi stvarmi. Ne v zadnjem letu, ampak dlje um, že to izkušamo. No, v institucijah prej ni bilo govora o tem, vsaj ne toliko kot sedaj, ampak mi v naši državi vemo, kakšne so dejanske razmere. Že dolgo časa, vsak dan se treba soočiti z določenimi situacijami treba je reševati ljudi na morju, naprimer. In prav tako jim moramo omogočiti sprejem, spremljene centre in treba jih tudi vključiti v našo družbo. Naš predsednik vlade je zelo jasno povedal danes dopoledne. V svetu moramo več delati na tem, da poskrbimo za to, da tisto, kar je dogovoreno, se dejansko tudi uveljavi. Nekateri ste omenili premeščanje. Moramo nadaljevati s premestitvami. Nekatere države niso izpolnile svojih kvot, naprimer. In to je problem. Moramo ugotoviti, kako lahko te države storijo več. Je pa tudi res, da moramo učinkovito nadzorovati naše meje. Moramo izpeljati tisto, kar smo se dogovorili. Še enkrat, tu imamo platformo, eh, tudi eh, pred dobrim letom smo imeli vrhu v leti in tam smo govorili o zonalnih vidikih te problematike. Tam so bili tudi afriški kolegi, ne samo evropski kolegi, Pa še nekaj, v naslednjih dneh bomo imeli konferenco na visoki ravni, kjer bomo ugotovili, kakšen je bil dosežen napredek na obeh straneh, pri nas, pri njih. Mi smo sprejeli določene zaveze v Evropi. In sedaj moramo tudi na afriški celini več narediti. Mateško predsedstvo si bo prizadevalo za napredek. Vemo, v šestih mesecih ne moremo storiti vsega, ampak vseeno se bomo zelo trudili. Mislim, da lahko dokažemo, da lahko skupno porozijemo to odgovornost. Kot rečeno, vem, kako je, če se sooča s temi problemi sam. Tega si ne želimo, zato bomo kot predsedstvo vodili dialog z drugimi državami, tako da bomo skupaj naredili korak naprej in da bomo bolj skupno prevzemali odgovornost. Hvala lepa vsem za ta mnenja in res sem zelo zadovoljen s to razpravo in upam, da bomo konstruktivno sodelovali tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod minister. Hvala za to izjavo sveta. Zamekam. Hvala lepa. Še enkrat. Sedaj pa zaključimo to pomembno in koristno razpravo.